o socialnih naložbah. Še naprej si bomo prizadevali za nadaljni razvoj socialnih politik. Hvala lepa, razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri ob 12. uri. We can continue with the point uh, of the report. Tako, sedaj pa je na vrsti poročilo Beker, gre za pobudo za socialno podjetništvo. Besedo dobi za štiri minute gospod Beker. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani komisar, kolegi in kolegice. Z pobudo za socialno podjetništvo Evropa v teh težkih časih lahko um, proaktivno dokaže svojo, svoj uh, socialno-gospodarski skelet. Eh, treba je okrepiti socialne storitve. V belem in pa sivem eh, gospodarstvu, torej eh, če mm, presežemo področje nege, zdravstva in tako naprej, treba je zajeti tudi področje okolja. Treba je razviti socialno podjetništvo. O tem smo na konstruktiven način razpravljali tudi v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve, zato se zahvaljujem eh, poročevalcem v senci, komisiji, sekretarjatu in pa moji asistentki za njihovo pomoč. V Evropskem parlamentu obstaja veliko zanimanje um, um, Zanimanje za to poročilo kaže tudi veliko število predlogov sprememb, ki sem jih dobil. Kakšne so ključne točke v poročilu? Zahtevamo inovativne proizvode in storitve oziroma ustvarjanje inovativnega vzdušja za vse te proizvode. Zlasti gre tukaj za mlade ljudi, ki morajo imeti možnost inovativnih delovnih mest. To predstavlja velik eh, potencial. Vsi želimo okrepiti uspešna socialna podjetja, združenja, sindikate, eh, organizacije, socialne ustanove in eh, podpreti želimo tudi tiste, te, ki kot podjetniki, kot majhna in srednja velika podjetja želijo izkoristiti možnosti, ki jih ponuja trg, z inovativnim angažmajem želijo pokriti potrebo po socialnih eh, storitvah in eh, uresničiti socialne cilje. Socialno podjetništvo je del ekosocialnega gospodarstva, je del enotnega trga. Eh, torej je enako vredno kot eh, vse druge oblike podjetništva. Pri socialnem podjetništvu je pa pomemben predvsem naslednji pogoj. Potrebujemo dokazljiv socialni učinek teh podjetij v družbi. Ne glede na to, ali gre za skrb za otroke, za njego dementnih ljudi, za uh, svetovanje pri prehodu na okoljsko tehnologijo. Uh, ali če gre za restauracijo, ki zaposluje mlade brezposelne. Eh, globalni eh, podjetniški vrh, ki je potekal na Dunaju, je eh, zato podal že na tisoče različnih primerov. Definicija socialnega podjetništva je povezan tudi z evropskimi programi, kompatibilen tudi z drugimi poročili. Socialno podjetništvo se je izkazalo kot sredstvo za bojo proti krizi. Želimo si tudi dostopa do novega socialnega sklada, ki bi z eh, žigom kakovosti lahko spodbujal nove pobude, nove partnerje in prav tako bi lahko izboljšal dostop do javnih razpisov. Treba je odpreti možnosti za financiranje vseh evropskih programov, želimo vse, evropsko, vse evropski okvir za spodbujanje socialnega podjetništva in upam, da bomo pri tem dobili tudi masovno podporo v komisiji. Upam na dober izid glasovanja jutri na plenarnem zasedanju. Socialno podjetništvo ima velik potencial, lahko postane nov močen instrument za reševanje socialnih problemov. Evropa na to, la, bi na ta način lahko še naprej ostala uh, neko merilo za socialne modele v globalnem smislu. Hvala. Prvi govornik v Kešti je gospod Mikulašik. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, spoštovani gospod komisar. Socialna podjetja predstavljajo 10 odstotkov vseh evropskih podjetij. V njih je zaposleni vsaj 11 milijonov ljudi, evropskih državljanov. Podpora, socialni, podpora socialnih podjetij na vseh ravneh je nekaj, kar mora biti odraženo tudi v zmožnosti preživetja, v vitalnosti določenega podjetja. Ta podjetja ne morejo uh, delovati zgolj na podlagi subvencij, kajti čim se subvencije iztečejo, bi potem to vrstna podjetja morala nehati delovati. V tem oziru moramo razmisliti tudi o finančni podpori, ki bo utemeljena na analizi donosnosti, o donosnosti naložb, tako da bi povečali tudi preglednost naložb veliko podjetij niti ne ve za možnosti to vrstnih mehanizmov financiranja in zelo težko pridejo do to vrstnih informacij. Pomembno je, da so pravila jasnejša in tudi preprostejša. Hvala lepa, naslednja gospa McIntyre. Hvala, gospod predsednik. Zahvalila bi se gospodu Bekerju za vse delo na tem poročilu in za njegove sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Social, socialna podjetja lahko bistveno prispevajo k zaposlo, zaposlovanju še zlasti invalidnih in prikrajšanih oseb. Zelo pomembno je, da priznamo, da socialna podjetja predstavljajo prava podjetja, da morajo kovati doviček in da morajo tudi reinvestirati. Tudi sama se uh, eh, zauzemam za zmanjšanje administrativnih bremen za ta podjetja, kot tudi za vse druge MSP-je. V Združenem kraljestvu sem na lastne oči videla, kako odlično delo upravljajo to vrstna podjetja, ki uh, zaposlujejo invalide in konkurirajo na odprtem trgu in to zelo uspešno. So del evropske organizacije, ki se imenuje Harmobilis, delijo dobre prakse in sodelujejo po vsej Evropski uniji. Resnično si zaslužijo našo podporo. Hvala lepa. Naslednja govornica pa je gospa Anželili. Hvala lepa, gospod predsednik. Socialno podjetništvo je nekaj, kar se dobro opira krizi, je, je zelo trden socialni in gospodarski oziroma poslovni model. Izpolnjuje tudi vse cilje strategije EU 2020. Zato je podpora to vrstnih podjetij nekaj, kar prinaša gospodarske koristi, hkrati pa dejavnost, ki se tam izvaja, je nekaj, kar pomembno prispeva k um, trgu dela. Gre za solidarni model, ki ustvarja nova delovna mesta. To pomeni, da mora biti tudi pravni in davčni okvir za to podjetništvo izpopolnjen. Uh, zavzemamo se tudi za žig kakovosti, ki bo prispeval k temu, da ne bodo pri javnih naročilih izbrani zgolj najcenejši ponudniki. Torej, moramo spostaviti takšno so, socialno podjetništvo, ki bo inovativno in uh, koristno za sodružbo. Zato je treba podpreti to, kar je predlagal gospod Beker. Hvala lepa, sedaj pa gospa Tika v eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Socialna podjetja imajo več kot 11 milijonov zaposlenih v Evropski uniji, zato predstavljajo pomemben del delodajalcev. Strukturni skladi in programi Evropske unije pri tem igrajo zelo pomembno vlogo, kar zadeva njihovega dostopa do finančnih sredstev. Zato je dostop do teh skladov nekaj, kar je treba poenostaviti in uh, Na ta način bi lahko uh, poskrbeli tudi za prožnejša pravila. Zelo pomembno je, da imamo strategije za pospeševanje in za spodbujanje tega podjetniškega uh, duha, ki je inovativno še zlasti za mlade in prikrajšane ljudi. Uh, Program Erasmus se mora nadaljevati za mlada podjetja, tako da bo tudi vidnejši še zlasti v okviru socialnega podjetništva. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Naslednja govornica pa je gospa Basesku. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se zahvalila kolegu za to poročilo, kajti vidimo, da je vse več popraševanja po socialnih storitvah, še zlasti seveda zaradi demografskih sprememb. Socialna podjetja preživljajo težke čase, zelo težko se dokopljajo do financiranja, glede na to pač, kako so razvite. Zato potrebujemo spodbude za tiste, ki zagotavljajo storitve v splošnem interesu. Dostop do zasebnega financiranja je pomembno, hkrati pa je treba mobilizirati tukaj evropske sklade, da bi podprli uh, socialna podjetja. Države članice morajo torej utrditi ukre, uh, okvir, ki bo izboljšal dostop do finančnih sredstev za ta podjetja. Hkrati pa je treba povečati tudi vidljivost teh uh, podjetij in uh, zagotoviti moramo tudi boljše možnosti upravljanja tovrstnih socialnih podjetij. To bi lahko dosegli tudi s programom, kot je eh, Erasmus za mlade podjetnike. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Matula. Socialna podjetja se odlikujejo z ambicioznostjo in trajnostjo in gre za to, da se najdejo rešitve v povezavi z družbo. To so vizionarji in tudi inovatorji. To je treba podpreti. Ustanove, ki jih imajo po celem svetu, so priznali, kako pomembne so naložbe na področju socialnih podjetij in želijo jih financirati ne vedno samo socialne programe. Socialna podjetja so potrebna povezava med zasebnimi krogi in med javnim področjem, ki, ima, ki mora tudi sprejeti socialne potrebe. Postopati moramo tako, da bomo oblažili možne izgube v, in delali v smislu državljanov. Socialna podjetja morajo imeti možnost koriščenja evropskih skladov, tu moramo dobro lagati in dostop do finančnih instrumentov mora biti omogočen. Potrebna je tudi podpora nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov glede financiranja in pa financiranja telegintivnosti socialnega podjetništva. podjetništva. Hvala lepa, gospa Regner. Hvala lepa, predsedujoči. Komisija in predvsem vi, komisar Barnet, kažete veliko angažmaja, kar se tiče socialnega podjetništva. To je dobro in to pozdravljamo. Vendar pa obstaja odločilna kritična točka, ki bi jo rada tukaj predstavila. Namreč temeljna ideja socialno podjetništvo kot eh, področje delovanja, da se to odpre trgom, to ni dobro. Komisija izhaja iz podjetij, ki pridobiva dobiček na področju, kjer pa so cili predvsem socialni in pa kjer se usmerjajo v reinvestiranje svojih dobičkov, pa to tu ni pravi instrument. Različni skladi nudijo različne možnosti, bo razvojne banke in pa javno-zasebna partnerstva, če navedemo le dva primera. Socialno podjetništvo mora še naprej biti organizirano solidarno in demokratično. Hvala. Hvala lepa gospod Luhan. Hvala lepa. Socialno podjetništvo predstavlja velik del podjetij. Financiranje pa ni zadostno, zato je nujno potrebno spodbujati dodatna finančna sredstva tako na finančni ravni kot na ravni EU. Ena rešitev bi lahko bila, da se poenostavi dostop do strukturnih skladov, ki so tu primerni. Torej, strukturni skladi iz večletnega finančnega okvirja. Drugi, druga rešitev pa bi bila, da bi se v so, Evropski socialni sklad in pa v regionalni sklad vključilo tudi oziroma da bi se njih vključilo v te sklade in pa v programe za socialne spremembe in socialne inovacije in da bi se vključilo tudi možnosti za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo. Le na ta način lahko zagotovimo primerno podporo socialnim podjetjem, ki zagotavljajo visoko raven delovnih mest in se bojujo proti revščini in socialni izključenosti in uh, vlagajo v izobraževanje in usposabljanje evropskih državljanov. Hvala lepa. Zadnji pa je gospod Sogor. Hvala. Vemo, da je v času, ki je pred nami, da bo gospodarska kriza pokazala svoje vplive. Vemo, da je zelo pomembno obvladovanje dolga. Premalo pa smo skrbeli za socialne učinke krize. V preteklih mesecih je bilo tako, da smo predpisovali različne pogoje in državljani imajo pravičen občutek, da nismo poskrbeli za rastočo brezposobnost, za socialne težave in revščino. Vlade držav članic dobro vedo, kakšni so možni učinki neopoštevanja določenih socialnih vidikov in zato je čas, da tudi na politični ravni upoštevamo socialna vprašanja. Zato so potrebna skupna prizadevanja sveta, parlamenta in komisije. Ne moremo si privoščiti, da bi evropske države sedaj socialne sisteme žrtvovali zaradi učinkov krize. Hvala. Hvala, s tem je zaključen postopek, ko imite postopek prizornost, pozornost um, predsedujočega in besedo predajam komisarju Barnieju. Hvala lepa in prav lep pozdrav vsem. Hvala lepa gospodu Bekerju in hvala tudi vsem govorcem in govor, govorcem. Gre za temo, ki se mi zdi zelo pomembna, z Antonijem Tajani in z Laslom Andorjem. Že več mesecev obravnavamo to temo in določamo časovnico za to socialno podjetništvo. To je tudi pomemben sestavni del BDP-ja v Evropi in je tudi faktor stabilnosti. Milijoni delovnih mest so odvisni od tega socialnega podjetništva in ta podjetja imajo inovacijski potencial pa tudi velik potencial za naložbe. Gospod Bekr, z vašim poročilom ste naš pristop še poglobili. Mi bomo nadaljevali z isto odločnostjo in ustrajnostjo. Gre za financiranje. Oktober 2011 smo predlagali, da socialna podjetja, da so vključena v strukturne sklade 2014-2020. Gre za predlog komisije. To morata parlament in sveče sprejeti. Veseli pa me tudi, da integracija socialnih podjetij bila možna v programu Evropa socialnim sprejembam. In 6. oktober je, bilo, je bil ta program sprejet. Decembra pa smo sprejeli tudi program za državne pomoči oziroma smo ga posodobili. In uh, tu smo vključili podjetja, kadar nudijo uh, jav, storitve javnega dobrega. Kar se tiče javnega financiranja, gospod Regner, mislim, da podpirate poročilo gospoda Bekerja v zvezi z skladom, ki ga predlaga komisija. Tu govorimo o zasebnih skladih in dogaja se, da zasebni vlagatelji, torej ljudje, ki prihajajo iz zasebnega sektorja, želijo investirati na neko področja ali podjetje socialnega podjetništva, imajo včasih težave in mi želimo to olajšati, zato da se lahko tukaj javni in zasebni sektor povežeta v nekem solidarnem gospodarstvu. Tukaj tu ni nekega nasprotja z različnimi oblikami pobud. Torej, upam, da bomo imeli sklad za socialno podjetništvo in da se s tem vsi strinjamo in upam tudi, da se lahko strinjamo v zvezi z davčnimi oazami, glede katerih moramo najti rešitev. Če se vsi v parlamentu in svetu prizadevajo za kompromis, bi bilo to možno. Če se vrnem v pravnem okvirju, vem, da Evropski parlament tu je zelo previden. In eh, nek predhodni predlog komisije pa je bil tudi zavrnjen na svetu. Celo vprašanje evropskih, um, evropskega statusa leta 2012, od februarja 2012, tu gre za napredek in upam, da bomo lahko še bolj nadal, napredovali. Pred nedavnimi sem se srečal s predstavniki različnih ustanov, ki podpirajo naše uh, pobude. Potem bi omenil še naše delo povezano z posodobitvijo notranjega trga. Tudi to je pravni okvir, ki lahko prispeva k socialnem podjetništvu, če bodo pravila, ki jih boste sprejeli, potem omogočili, da se te javni trgi potem tudi koristijo, naprimer pri varstvu okolja. Tu smo začeli z deli in upam, da se bomo lahko v naslednjih tednih eh, dogovorili o teh novih, eh, preprostejših okvirjih za eh, javna naročila. Pred nami je še veliko dela s podporo gospoda Andorja in gospoda Tajanja. Želimo akt za enotni trg 2 tudi predložiti vse, kar smo pripravili, želimo, da tu dobi nek eh, učinek vzvoda, vse v zvezi z, vse za zaščito tudi kohezije. V okviru akta za enotni trg smo pripravili inovativne instrumente, ki vplivajo tudi na socialno podjetništvo, poleg tega pa se delo nadaljuje. Uh, in želimo videti, katera so tista socialna podjetja, ki saj so v 27 državah zelo različna. Gre za učinke socialnega podjetništva in s tem lahko tudi zaupanje uh, investitorjev v ta podjetja ukrepimo. Narediti moramo vse, kar je možno, tudi uh, poleg financiranja in tega okvira, treba je izmenjati uveljavljene prakse, tako kot vi to zahtevate, potem je treba to vključiti v programe Erasmus in pa v univerzitetne programe in te evropske programe morajo biti bolje skoriščeni. Ne delamo sami. Potrebujemo seveda v Bruslu in v Štrasburgu veliko platformo za izmenjave. Začeli smo že za veliko konferenco, nekateri izmed vas ste se, se udeležili v novembru 2011, obstaja tudi strko, eh, skupina strokovnjakov in gospod Bekar je tudi se pogovarjal s to skupino strokovnjakov in prvič je komisija pri svojih razmišljanjih in pri pripravi besedila prejela spremstvo eh, skupine strokovnjakov za socialno podjetništvo. V začetku leta 2014 želim organizirati veliko konferenco o socialnem podjetništvu, zato da pokažem, kaj smo storili v petih letih. In rad bi pozdravil vse tiste, ki se želijo odeležiti te konference o solidarnem gospodarstvu in pa socialnem podjetništvu v začetku leta 2014. Hvala lepa. Grazie, komisarju Barnier.